Good afternoon. Dobar dan. Prosim, če se posedete, da bomo lahko začeli s stankom. Hi. It's like this. Good afternoon to everybody. Dobar dan vsem. Govorila bom portugalsko. Boa tarde a todos. Bem-vindos a. Dobar dan, torej. Vsem še enkrat prisrčno pozdravljeni na ustanovni seji odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Provizorično bom predsedovala, dokler ne izvolimo novega predsednika odbora. tisti, ki ste bili člani odbora že prej, veste, da sem zato bila izbrana sama za provizorično vodstvo, vodanje odbora. Sedaj, torej bila sem že v prejšnjem mandatu. Sedaj pa moramo izvoliti predsednika in podpredsednike po poslovniku parlamenta. Tako. Prva točka izvolitev predsednika odbora. Konfirmu, ki tem škorum eh, ne. Poprašala sem, sklepčni smo. In sedaj bi rada slišala, kdo je kandidat za mesto predsednika. Do palavra Eh, Patrick Vlahik do GUE NGL. Patrick Erik, GUE ima besedo. Mm, merci, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Naša skupina predlaga Tomasa Hendla za mesto predsednika odbora. Tomas Hendl je bil zelo aktiven v zadnjih petih letih v odboru za zaposlovanje, in socialne zadeve, bil je tudi koordinator v naši skupini pri teh vprašanjih, ima tudi veliko sindikalnih izkušenj iz Nemčije, je tudi avtor večjih poročil v prejšnjem mandatu, poročila, ki so se seveda nanašala na vprašanja, ki jih obravnavamo. Brigade Patrik Ljahik. Tako, hvala lepa, Patrik. Sedaj pa sprašujem kandidata, ali sprejema kandidaturo. Da, strinjam se. Dobro, tako lahko torej potrdimo, da je kandidat prvič član odbora in da je tudi izpolnil izjavo o finančnih interesih. Sprašujemo, ali ste? Da, da drugih kandidatur ni, tako da lahko potrdimo kandidata za aplauzom, ker je edini kandidat. großer Kreis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, spoštovane kolegice in kolegi, najprej prisrčna hvala za vaše zaupanje, da ste mi namenili predsedovanje odboru. Kasneje bom spregovoril še o nadaljem delu odbora. Najprej pa bi rad povedal, da bi rad z vsemi člani odbora, z vsemi političnimi skupinami odprto, intenzivno in transparentno sodeloval. V trenutnih razmerah so pred odborom veliki izzivi za enotnost Evrope, za evropsko solidarnost in storil bom vse, da bom našel kar se da dobre rešitve z vsemi za ljudi v Evropi. Tako, sedaj prehajamo na naslednjo točko naše ustanovne seje. Sedaj bomo izvolili podpredsednike našega odbora. Skupno imamo štiri podpredsednike. Prosim za predloge za prvo podpredsednico ali prvega podpredsednika. Frau Rodriguez ist mir sie Gospa Rodriguez ima predlog, prosim. Good afternoon. Dobar dan. Govorim v imenu skupine S&D kot podpredsednica S&D. Naša skupina bi rada predlagala sledeče ime za prvo podpredsednico to je Marita Ulfskog. Marita Oskog. Marita Ulfskog, upam, da sem ime prav izgovoril. Se moram torej še naučiti izgovorjavo. Se strinjate? Mikrofon, please. Mikrofon.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 izjavo o finančnih interesih ste podali, tako so mi sporočili, tako da lahko pridemo na izvolitev. Se strinjate? Hvala lepa. Čestitke. Marita, izvoljeni ste. Prosim, če se usedete tukaj zgoraj pri predsedniškem pultu skupaj z mano. tako izvolitev drugega podpredsednika ali druge podpredsednice. Edvard Kukan ima besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu skupine ELS predlagam gospod Jazvovjecko za položaj druge podpredsednice našega odbora. Gospa Jazovecka je bila v prejšnjem mandatu tista, ki se je ukvarjala z veliko različnimi pomembnimi doseji in to na zelo učinkovit način. Mislim, da je zato popolnoma prava pravšnja oseba za ta položaj. Danuta. Hvala lepa. Danuta Jazovecka. Se strinjate? Ne, žal je danes ni tukaj, vendar pa skupina mi je sporočila, da se strinja z nominaturo, tako da bomo lahko volili. Je še kakšen drug predlog? Ne, tako je, da je junta Jazovecka izvoljena. Z aplauzom, prosim. Damit sind wir schon bei der Wahl tako smo že pri izvolitvi tretje podpredsednice ali tretjega podpredsednika. Tukaj spet ne vem, kako se ime izgovori. Jana Turm bo podala predlog, prosim. Yes, uh, Hvala lepa. V imenu skupine Alde bi rada nominirala kot tretjo podpredsednico gospod gospo Ulo Trnes. Žal je ni tukaj, vendar pa imam njeno izjavo, da se strinja s kandidaturo in bo sprejela položaj, če bo izvoljena. Hvala lepa. Prav, izjava o finančnih interesih je tudi že bila podana. Še kakšen predlog? Ne. Potem prehajamo na volitev. Če se strinjate, dvignite roko. Nimamo glasov proti, niče ni proti, tako da je Ula Tornes izvoljena za tretjo podpredsednico. Žal tudi ni navzoča, hvala lepa. Potem pa še četrti podpredsednik ali četrta podpredsednica, Marija Rodriguez. Ima kandidata, kandidatko, prosim. Hvala lepa, spet kot podpredsednica skupine SND. Z velikim veseljem predstavljamo mm, našo kandidatko za četrto podpredsednico. Sedi pred mano, to je Agnes Jungerius. Naj izpostavim, da je naša kandidatka, tako kot prva podpredsednica, zelo izkušena poslanka v Evropskem parlamentu. Prva kandidatka je bila zelo izkušena, sedaj pa imamo še eno kandidatko, ki ima veliko izkušenj, sindikalnih izkušenj, tako da bomo prispevali predvsej k delovanju tega odbora. Hvala lepa. Jus. Tako, torej. Agnes Jungerius sprejema kandidaturo, izjavo o finančnih interesih tudi imamo, tako da sedaj prehajamo na izvolitev. Je še kakšen predlog? Ne. Potem lahko torej potrdimo izvolitev za plazom. Äh, Tako, kar se tiče ustanovne seje, smo z delom zaključili. Sem kaj pozabil? Ne. Torej, nekaj stavkov o delu našega odbora. Tudi sam, torej sem prvič na takšnem položaju, prej sem pet let en mandat preživel v tem odboru vendar pa nisem seveda bil predsednik, tako da se moram v to delo še uvesti. Preden začnemo z delom, pa naj povem nekaj misli, nekaj stavkov. Mislim, da je ta odbor, kar se tiče socialnih zadev in zaposlovanja, pred velikimi izzivi. Evropska unija se sooča z brezposelnostjo, ki smo jo redko videli. Trenutno nekoliko upada, vendar pa 10,4 odstotka, to je še vedno velik izziv. In s tem se moramo soočiti v našem odboru. Razposobnost med mladimi je tudi zelo visoka. Mislim, da se bomo morali s tem soočiti na enem prvih sestankov v veliko regijah in v nekaterih državah članicah Evropske unije. To znaša skoraj 50 odstotkov ali pa celo prek 50 odstotkov. To je eden največjih izzivov za prihodnost za Evropsko unijo. In nadalje. Veliko je slabih zaposlitev, prekernih zaposlitev, ko ljudje niso zaščiteni, zaposleni niso zaščiteni. Po statističnih podatkih, ki jih poznamo, imamo približno 25 milijonov zaposlenih, ki živijo na meji z revščino ali v revščini. Mislim, da je ta izjiv veliko vprašanje za socialno Evropo. Čeprav posebno mi smo se v zadnjem mandatu intenzivno ukvarjali s pravicami zaposlenih. V Evropi imamo zelo veliko različnih pravic zaposlenih. Trajno zaposlenih, začasno zaposlenih, sezonskih delavcev. Mislim, da je ta tema nekaj, kar nas bo zaposlovalo tudi v tem mandatu. Še naprej moramo se s tem ukvarjati mislim, da je tema enake plače za enako delo na enakem kraju nekaj, kar bomo morali tudi obravnavati in se s tem soočiti. Na začetku mandata pa bomo morali pospraviti še nekaj ostankov iz prejšnjega mandata. Prehod iz sedmega v osmi mandat bo tisti ki bo začeto naše delo na začetku. In bomo skušali zaključiti doseje, ki jih nismo zaključili v prejšnjem mandatu. Tukaj gre še prav posebno za poročila glede direktive o pomoščakih, potem gre za socialni vrh, za rast in za poslovanje in tudi ukvarjali se bomo z ratifikacijo Mednarodne pomorske organizacije IMO, kar se kvalifikacij pomorščakov tiče. Poleg tega imamo stališče glede proračuna za leto 2015, potem stališče za evropski semester, pa tudi ukvarjali se bomo z vprašanjem varnosti nosečnic na delovnem mestu in zemljske storitve na letališčih. To torej bomo morali urediti na začetku, to izhaja še iz sedmega mandata. Domnevam, da bodo skupine ohranile ali stare poročevalce ali pa imenovale nove, da bodo kmalo dobili navodila in da bomo lahko hitro nadaljevali z našim delom. Koordinatori odbora Empl, ki bodo imenovali politične skupine, bodo v kratkem pripravile natančen načrt dela, tega še nimamo. Koordinatorji bodo imenovali poročevalce za veliko predlogov komisije, tako da bomo z našim delom v odboru v novem mandatu z novimi temami lahko nadaljevali. To zadeva predvsem EURES, platformo za boljše sodelovanje in preprečevanje dela na črno v Evropi in strategijo Evropske unije na področju varnosti in eh, zdravja na delovnem mestu. Italijansko predsedstvo je prevzelo predsedovanje. Veselim se sodelovanja z njimi, še prav posebno na temo brezposobnosti med mladimi. Tudi Italija je, kot sem izvedel na delegaciji, ko sem obiskal Italijo, država, ki je zelo prizadeta zaradi brezposobnosti med mladimi v okviru italijanskega predsedstva se bomo ukvarjali s socialno dimenzijo evroobmočja, strategijo EU 2020. Že na naslednjem sestanku odbora pa bomo imeli priložnost iti in medija sres s poleti. Italijanski minister za delo bo prišel k nam, tako da se bomo kot odbor lahko do dobra informirali o tem, kaj italijansko predsedstvo želi v naslednjih šestih mesecih. To mislim, da je dober začetek za delo našega odbora. Tako da bomo torej resnično se takoj lotili dela in bomo takoj slišali v načrtih italijanskega predsedstva. Kmalo bomo morali pripraviti program dela odbora. Ne vem, ali nam bo to uspelo pred letnimi počitnicami, mislim, da preko ne ne. Gotovo pa bomo na začetku septembra potem pripravili skupni delovni program, ki ga bomo potem prek koordinatorjev pripravili kot osnutek, potem pa bomo o tem glasovali na odboru. Toliko z moje strani. Sedaj pa naj upozorim samo še na to, da se moramo ukvarjati s koledarjem za delo odbora v naslednjih mesecih. To imate v svojih dosejih oziroma v dosejeju sekretarjata našega odbora. Naslednji sestanek bo 22. julija v Bruslju od 15 do 18. Od 3 do 6. popodne torej do 18.30, popravlja predsednik. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom in želim uspešne ustanovne seje, ki bodo še potekale. Vidimo pa se torej 22. julija popoldne od 3 do pol sedmih. Konec sestanka. Okay.